komisija, komisija naj sedaj čim prej sprejme predloge za to, da bodo te programi dejansko tudi uresničeni. Grazie, grazie onorevole Pejžon. Hvala lepa, eh, kolega Pejžon. In sedaj drugo sporočilo, ki ga imam za vas. Gre za ratificiranje oziroma potrditev eh, sporočila za javnost odbora signor Presidente, soltanto 20... Onorevole. Hvala lepa, kolega Antinoro, hvala. Prav gotovo bomo vašo jasno pobudo sporočili naprej. Predsedstvo bo naredilo vse v svoji moči, da opozori na te neušičnosti logistične narave. In eh, seveda ne moremo o tem sedaj začeti razprave, lahko pa prejdemo na glasovanje. L'onorevole Alfano.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 sprejeli in poročevalki čestitamo. Poročilo Reul, kdo je za? Jo, se upravičujem, če nisem čisto prav izpogovoril tega imena. Kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto? Poročival, poročevalcu čestitam. Poročilo oko ni. Poimensko glasovanje, izvolite, glasujte zdaj. Konec glasovanja. velika večina. Čestitam poročevalki. Poročilo Matijas. Kdo je za? Proti? Eh, hvala, gospod predsedojoči, cenjene kolegice in kolegi, ne bom dolg, vendar je pa potrebno na nekaj opozoriti. Eh, ta hiša je bila, mislim, eh, da do sedaj vedno na strani demokratk in demokratov, ne na strani diktatorjev in na strani tistih, ki so se zauzemali za človekove pravice. Eh, to se dogaja v resoluciji, ki je prav gotovo zelo pomembna. Vendar pa sem vesel, da se to dogaja tudi v poročilu, kjer gre za ekonomske interese, kajti vedno, se, vedno se sprašujemo, ali ne bi se zauzemali za to. In prvič smo sedaj to napravili. Uh, Eh, in eh, za prihodnost eh, želimo preprečiti, da bi se nadzorni softver nekontrolirano dobavljal diktatorjem, da bi Facebooke in Twitterje lahko kontrolirali. To so evropski proizvodi ki so se dosedaj dobavljali tudi v Severno Afriko. Za prihodnje bo to drugače. Eh, edina napaka na celotni zadevi je, da ta hip kontroliramo šele po dobavi. Morda se nam bo posrečilo eh, pri naslednjem poročilu o blagu za eh, dvojno rabo to urediti že vnaprej. Hvala lepa. Hvala. Gospod predsedojoči, imam še kratko pripombo. Zadnja minuta eh, je, eh, v zadnji minuti je za, eh, okrožila na, napačna lista za glasovanje. Torej, želel sem samo povedati, da velja tista, ki je bila v gradivu. D'accordo. Dobro, dogovorjeno. Četrti odstavek, poimensko glasovanje, izvolite, glasujte zdaj. Avete votato tutti? proti vzdržani sprejet, 37 za proti vzdržani sprejet. 46 stavek. Ena, kdo je za? Sprejeto. Poderik, 47. Za proti vzdržani sprejet. Ore, ki je kontro, ki si asije na proti. 48 za, proti, zdržani, sprejeti. 50 za, proti, Zdržani spre, sprejeto. 52. 50 bomo preverili. Glasujemo. Avete votato tutti? Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Sprejeto z velikansko večino. 52. Kdo je za? Proti? Zdržani? Sprejeto. 54 za? Proti? Zdržani? Sprejeto. Glasujemo. 54. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Tudi to je potrebno sprejeto. 73. Kdo je za? Proti? Zdržani? Sprejeto. 88 za? Proti? Zdržani? Sprejeto. 96 za, proti, vzdržani, sprejeto. 101 po dveh delih, tvori video, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. Drugi del za, proti, vzdržani, sprejeto. 103, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. Glasujemo o tako spremenjenem predlogu, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. Komplimenti.

Caro presidente Schulz. Dragi eh, predsednik Schulz, čestitke in dober tek.